Good day. Good day. Good day. Welcome back. We're resuming our work. Dobrodošli nazaj. Nadaljujemo z delom. Prva točka na dnevnem redu. Bi morala biti točka 9. To je delovna skupina za sredozemlje. Tun. E, eh, imamo na programu prezentacijo stanja, ki jo bo e, predstavil gospod Mušel, direktor za migracije in azil pri Evropske komisiji. E, Svet za pravosodje in notranje zadeve je ustanovil to delovne skupino in sicer po dogodkih pri Lampeduzi. Leta 2014 je komisija odboru Libe predstavila rezultate svojega dela. Mi prosimo komisijo, da poroča o napredku pri izvajanju eh, tega sporočila in sedaj smo pač prišli do te točke. Gospod eh, Mušel, beseda je vaša. Hvala lepa. Preden damo pregled nad tem, kar se je dogajalo in kaj je uresničila delovna skupina, želim povedati, da je delovna skupina skupna skupina eh, držav članic in petih eh, agencij in izvajanje eh, delovne skupine Eh, je v veliki meri odvisno tudi od predanosti držav članic. Eh, torej, mi bomo dali pregled na tem, kar je bilo storjeno do sedaj v sodelovanju s vsemi državami eh, članicami in junija bomo na Evropskem svetu in tudi na svetu za notranje zadeve poročali o tem in ponovno bom z veseljem tudi prišel v odbor Libe. Eh, torej, delovna skupina ima pet glavnih eh, smeri delovanja in prvo veliko poglavje se nanaša na zonanje odnose in sodelovanje s tretjimi državami. Po tragičnih dogodkih oktobra 2020 2013 eh, na Lampeduzi smo bili zelo aktivni na področju zunanjih odnosov. Prvič eh, so eh, migracije in azil tudi dali kot ključno prioriteto za svet, za zunanje zadeve in to je seveda tudi nekaj, kar moramo pozdraviti. Mi imamo tudi partnerstvo za mobilnost s Tunizijo, to smo podpisali ob robu prejšnjega sveta marca torej. Imamo tudi uh, pogovore z Jordanijo in s Turčijo smo tudi podpisali decembra nek sporazum in eh, Tu gre tudi za vprašanja vizumske liberalizacije s Turčijo in upam, eh, da bo tudi um, Eh, Turčija izvajala sporazum, stotstotno sporazum o eh, ponovnem eh, sprejemu. Imamo tudi pobude v Afriki in sicer o vzhodnoafriški migracijski smeri, tudi na področju tihotapljenja. Bomo dejavni boju proti tihotapljenju in angažiranju angažirani bomo tudi z državami, kot so Alžirija, Egipt in podobno. Veste, da je tam situacija dokaj napeta in težko je sodelovati s temi državami, vendar kljub samo imamo nekaj napro, napredka. Imamo tako, naprimer, nek projekt, ki ga izvaja italijansko ministrstvo za notranje zadeve in cilj je izboljšanje eh, zmogljivosti za upravljanje meja in podobno. Drugo poglavje je regionalna zaščita in ponovno naseljevanje. Eh, po dogodkih v Lampedusi smo eh, pravzaprav eh, dobili dodatna sredstva za to področje znotraj visa imamo tudi določene programe Eh, s katerimi želimo okrepiti sisteme v Maroku, Jordaniji in podobno. Poleg tega imamo tudi informacijske eh, kampanje o tveganjih eh, zaradi migraciji v Nigeriji in na Afriškem rogu. Torej, iz projektov se želimo veliko naučiti in želimo tudi migrante informirati o tveganjih ki ga spremlja potovanje z ladjami v Evropo in podobno. VIS-2 informacijska kampanja eh, se eh, bo eh, tudi k malu začela. Ponovno naseljevanje, torej tu gre zlasti za sirijske begunce in Eh, tu sodelujemo tudi z Združenimi narodi. Eh, potem pa zakoniti, zakonite možnosti vstopa, torej to je naslednje področje delovanja eh, v boju proti nezakoniti migraciji, se osredotočamo tudi na možnosti zakonitega vstopa. Eh, potem tu imamo seveda tudi direktivo o sezonskih delavcih, to je zelo pomemben korak naprej. Delamo tudi eh, eh, na poststokholmskem programu in torej želimo izboljšati možnosti zakonitega priseljevanja, kar pa zadeva boj proti uh, eh, tihotapcem, organiziranemu kriminalu. Tu deluje Europol, eh, ima če dalje več kadrov in ima prav eh, posebno eh, skupino za boj proti eh, trgovini z ljudmi. Mi podpiramo tudi Italijo. Eh, veliko aktivnosti tu poteka, naprimer preverjanje imen, naslovov, tečejo tudi določene eh, preiskave v Nemčiji, Grčiji in Franciji. Tu želijo pravzaprav razkriti določena velika omrežja, ki vključujejo eh, tako italijanski, kot tudi nemški, grški in francoski organizirani kriminal. Kar pa zadeva za konske vidike trgovine eh, z ljudmi, tu imamo pravzaprav uh, sedaj v teku pregled eh, evropske zakonodaje in v teku letošnjega leta bomo predstavili tudi določene zakonske predloge. Potem nadzor meja. To je bil seveda tudi ključni element po Lampeduzi. Kot veste, smo prosili Frontex ne pripravi strateški koncept eh, za Eh, sredozemlje, zato da bi imeli bolj koordiniran pristop na področju nadzora meja. Eh, eh, mi smo po Lempeduzi tudi povečali proračun za Frontex za 7,9 milijonov evrov. Agencija Frontex je pripravila tudi konceptni dokument eh, v zvezi s eh, delovno skupino. Viz eh, bo tudi čutil določene proračunske implikacije v višini 614 milijonov evrov pravi agencija. Tega proračuna v tem trenutku še nimamo, torej bo treba pogledati, kako eh, financirati te dodatne ukrepe visa. V tem trenutku so italijanske oblasti eh, pripravile neko posebno operacijo in mi moramo pač eh, sedaj spremljati, kako bo uresničena ta pobuda in sodelovati z italijanskimi organi. Potem pa pomoč državam članicam. Opravičujem se državam članicam, ker so pač zadnje poglavje tu v tem sporočilu. Eh, kot veste, smo tudi mobilizirali 13 eh, milijonov za Italijo in eh, potem pa tudi še eh, ustrezna sredstva za druge države članice, ki so pod pritiskom. Ta sredstva so bila mobilizirana od oktobra do januarja letos. Eh, to je torej namenjeno državam članicam pod velikim pritiskom. Eh, imamo tudi načrtovanje za nujne primere in ogledujemo se tudi novo dublinsko uredbo. In, uh, tudi možnost uporabe člena 33 eh, in uporabo preventivnih ukrepov, če pride v eni državi članici do krize. Eh, sodelujemo tudi z EASO eh, pri določenih postopkih, naprimer o skupnem obdelovanju prošen za azil in podobno. Naslednji korak je, da bomo junija poročali o implementaciji vseh ukrepov, 37 jih je eh, in eh, junija bomo torej o tem poročali na svetu in seveda tudi, tudi parlamentu v novi sestavi, ko bo torej pripravljen parlament. Hvala lepa. Hvala. So kakšni komentarji? Torej vidim kar nekaj prijav. Še kdo? To bomo zabeležili. Dobro. Želi še kdo besedo? E, začnimo, gospod Vesemera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi, gospod Mušelj za informacije, ki ste nam jih podali na sestanku odbora. Govorili ste o dejavnostih v Alžiriji, Libiji in Egiptu. Ampak pri tem želim povedati, da sem bil prejšnji teden v Sudanu, In v redu, ne bom zdaj govoril o posebnih okoliščinah v tej državi, ker jih vsi zelo dobro poznamo, kar zadeva sankcije in embargo. Ampak v sudanskem parlamentu je predsednik odbora za zunanje zadeve rekel, da potrebujejo pomoč in sodelovanje se strani Evropske unije, ker namreč ljudje, ki prečkajo njihovo ozemlje. To je zelo velika država, ki ima sedem ki meji na sedem drugih držav in rekel je, e, osebe, ki prečkajo naše ozemlje, so vse namenjene na Lampeduzo. In zato sprašujem, ali imate morda kakšne namene za dejavnosti za Sudan? E, sam sem sicer zaprosil za to, da bi tudi oni pomagali pri nadzoru na svojih mejah. Zdaj pa še en komentar. Zadovoljen sem s tem, da ste zaprosili za Frontex za strateško poročilo. E, tukaj gre za sredstva v višini 7,9 milijonov evrov. E, in zadovoljen sem tudi s tem, da se zvišujejo sredstva za pomorske patrulje od 6 na 14 milijonov evrov. Ne vem sicer, kje bomo dobili ta sredstva, ampak dobro je že, da imamo pred seboj to možnost. Ne vem, čemu bo do ta sredstva namenjena, ali bodo namenjena financiranju dejavnosti Mare Nostrum, ali bodo namenjena uh, italijanskim organom. Uh, ampak kot ste že omenili, glavne kritične točke na naših mejah, me zanima, če ste to upoštevali tudi pri kritičnih točkah na kopenskih mejah na jugu Evrope in sicer tukaj mislim na španski mesti na um, severnoafriški obali. In še enkrat hvala za vse informacije, ki ste nam jih podali. Um, having... Gospa Sipe, eh, najlepša hvala s pričo eh, poročil v, o dogodkih v sredozemlju in sliki smo jih videli, ker ljudje zgubljajo življenja. Eh, ob prehodu v Evropske unijo eh, je če dalje več eh, razprave tudi o teh zakonitih možnostih vstopa. Prosim, povejte, kakšne so te zakonite možnosti vstopa in kako bodo pač lahko begunci šli po teh zakonitih poteh, in kako bomo lahko zagotovili, da bodo lahko vsi begunci uporabili te poti, zato dostopijo v Evropsko unijo in zaprosijo za azil. Hvala lepa, gospa Keller. Najlepša hvala. E, torej, lahko se navežem na to vprašanje. Torej, gre za te zakonite poti, zakonite možnosti e, vstopa v azilni sistem. Dobro bi bilo, če bi lahko natančno specificirali, katere predloge imate v mislih in kdaj jih nameravate e, predložiti. Eh, Eh, torej, že štokomski program je bil poln obljub, da bodo pač organizirane zakonite poti in podobno, pa nič ni bilo realizirano, nič se ni nadaljevalo. Eh, zapiranje eh, meja pa se je nadaljevalo. Eh, in to je bilo tudi del eh, štokholmskega programa. Se pravi, mi popolnoma zapiramo meje in ne dajemo možnosti ljudem, da zaprosijo za zaščito, čeprav smo mi dolžni, da jim omogočimo vstop in pomoč po ženevski konvenciji. Se pravi, kakšne so možnosti, do kdaj jih želite realizirati in mislim, da je to treba tudi eh, uresničiti to prej, predn se osredotočite na nadzor. Mi imamo že dovolj nadzora, eh, meje so zaprte, mi potrebujemo tudi zakonite poti za vstop v azilni sistem. Eh, in tudi eh, zakonite poti poti preseljevanja. E, to je vse skupaj povezano. In mi moramo tudi več govoriti o e, preganjanju tihotapcev. E, torej, sedaj so tihotapci edina možnost, da pač begunci pridejo preko sredozemlja k nam. Najbolj učinkovito bomo tihotapce ustavili, če jim preprečimo poslovanje. S tem, da je pot v Evropsko unijo če dalje bolj težavna, jim pravzaprav mi dajemo podporo, spodbujamo njihov posel, postajajo dražji, bolj izkoriščevalci, poti bolj nevarne. Se pravi, tu mora biti naša prva prioriteta ali lahko tudi poveste, kaj natančno načrtujete eh, glede tihotapcev in kdaj nameravate to uresničiti, zato da vemo, kaj sploh eh, načrtujete in v kakšnem redosledu. Hvala. Gospa Lambert, tudi jaz bi se navezala na to. E, tu gre za dostop do ozemlja. Ali komisija spodbuja države članice k bolj fleksibilnemu pristopu k izdajanju humanitarnih vizumov za sirice v sosednih državah. Mi vemo, da je to pač držav, dožnost držav članic. Zanima nas, kakšne nasvete pa daje komisija glede dostopa do sistema. potem eh, eh, kako je z načelom nevračanja eh, v sirijske sosednje države, kako ravnajo države glede tega, kajti če tu ne zagotovimo ustrezno ravnovesje, lahko pride do večjih konfliktov konfliktov. E, potem omenili ste člen 33 e, in kakšen je e, mehanizem solidarnosti v tem trenutku med državami članicami, ki poskušajo podpirati države, ki so pod posebnim pritiskom, pa ne samo zaradi Sirije. Eh, potem eh, se tu zastavlja tudi vprašanje ponovnega eh, naseljevanja, ali je tu predvidena kakšna hitrost, kakšni ukrepi in podobno. Prosim za bolj specifične informacije. In gospod Brons. Torej, delovna skupina je bila vzpostavljena zato, da odločno ukrepa proti eh, smrtnim primerom na morju. To berem. Zakaj se to dogaja? Ker pač ljudje eh, tvegajo svoje življenje in življenje otrok, da na neprimeren način pridajo do Evrope. Zakaj sprejemajo uh, to tveganje? Ker bodo morda uh, dobili azil. In pa ne zato, ker so sami ogroženi, temveč zato, ker prihajajo iz nevarne države. Če se jim uh, zavrne azil in se jih vrne, imajo samo 36 odstotno možnost, da se jih dejansko vrne. E, številke so tudi v dokumentu. E, včeraj je bilo e, rečeno, to že in bil sem sam med poslušalci E, torej, kdo je odgovoren za te smrtne primere? Prvič, najprej tisti, ki oblikujejo azilno zakonodajo in omogočajo ljudem, da ostanejo. Drugič, tisti, ki so odgovorni za politiko vračanja, pa ljudi ne vrnejo. E, potem e, tisti, ki pač seveda eh, ponujajo možnost prevoza in podobno. Kako lahko preprečimo te smrtne primere? Lahko jasno eh, povemo, da eh, ljudi ne bomo upoštevali za azil, če ne bodo pač prišli po zakonitih poteh. Nadaljevanje sedanjo politiko bi pomenilo še več smrtnih primerov. E, torej, mi smo poskušali zmanjšati nezakonito priseljevanje z povečevanjem zakonitega priseljevanja. Seveda je to tudi možnost. Potencijalnim kršiteljem pač omogočimo, da to, kar imajo namen storiti, storijo legalno. Hvala lepa. Še kdo? E, ne, potem pa ponovno vi, gospod e, Mušelj. Hvala lepa. Mislim, da smo pokrili celo vrsto pomembnih vprašanj. Najprej gospod Jestemera o Sudanu. Sudan bo del naše informacijske kampanje za afriški rok. S tem bomo pokrili tudi eh, Egipt in podobno. Torej, mi bomo pač eh, razložili tveganja nezakonite poti v Evropo poskušali bomo eh, tudi ukrepati proti tihotapcem v regiji. Vse to načrtujemo tudi za Sudan. Videli bomo, ali bomo to lahko uresničili. Torej, služba za zunanje eh, delovanje želi tu ukrepati. Eh, tu je tudi predstavnik službe za zunanje zadeve. Ne vem, ali imate kakšne številke za Sudan. Vendar. Pozneje vam lahko tudi damo še dodatne podatke o pomoči Sudanu na terenu. E, kaj zadeva Frontex in Mare Nostrum? E, in tu gre pač za projekt italijanske e, vlade, ki ga mi tudi podpiramo, vendar Frontex ne more nadomestiti zaščititi um, eh, programa Mare Nostrum in tudi italijanska vlada ni prosila za to. E, vendar lahko pač pogledamo, kako se e, lahko dopolnjujemo med seboj, se pravi Frontex in Mare Nostrum. In vprašanje gospe Sipel e, o teh e, zakonitih poteh. Kakšni so primeri? Eno imamo pač za eh, prosilce za azil, drugo pa za ekonomske migrante. Rekel sem, da je direktiva o sezonskih delavcih ena legalna pot za to, da pač za določeno sezono pridejo v Evropo. Eh, to smo predstavili tudi parlamentu in svetu in sicer revidirano eh, direktivo o izmenjavi študentov in raziskovalcev. Se pravi, to je tudi druga zakonita pot. Naprimer, etiopijski študentje, ki gredo eh, preko pišča, puščave v Libijo in da pridejo pač v. Evropo po nekih nezakonitih poteh, ker pač niso vedeli, da e, obstajajo druge možnosti. Če pa sedaj omogočimo zakonito e, pot. E, jim ne bo treba spremati tveganja. Torej, eh, pri eh, prosilcih za azil pa bomo imeli zaščitene postopke za vstop. To je nekaj, o čemer bomo tudi še govorili v okviru delovne skupine. Naj bom iskren. Eh, ko sem vodil delovno skupino, sem se moral boriti za to, da bi imeli identifikacijo viz v okviru tega sistema. Mnogi so bili proti temu. E, to je tudi povezano s tem, kar je povedala gospa Keller. E, tu gre za neko e, hipokritičnost držav članic. Po eni strani želijo pomagati prosilcem za azil, po drugi strani pa preprečiti na vsak način, da sploh pridejo. Torej in ponovno, ponovna naselitev je pravzaprav tudi Eh, ena zakonita možnost. Nekdo pride v Evropo, ugotovi se pač, kakšne so potrebe in se potem ta oseba prenese eh, v lastno državo članico. Leta 2012 smo imeli nekaj več kot 2000 eh, sirijcev, eh, leta 2013 pa 12 tisoč. Eh. Vendar v primerjavi z 2,5 milijona beguncev v Jordaniji, Turčiji, Libanonu je to malenkost. Vendar kljub vsemu se pač države članice zelo trudijo. Tudi Mi potrebujemo podporo parlamenta pri vseh teh postopkih, eh, vendar nima smisla, da imamo eh, nek hiter eh, predlog, ki pa ne bo šel skozi svet. Treba se je zelo angažirati v svetu in ugotoviti, na kakšne omejene možnosti se lahko opremo, se pravi, kakšne so možnosti za te zakonite poti. Lahko bi se naprimer opirali na določene ambasade in tu bi lahko tudi identificirali osebe, ki lahko pridejo zakonito v Evropo. To bi bilo pač nekaj, kar bi dopolnjevalo druga prizadevanja. Kar pa zadeva vrača, eh, načelo eh, nevračanja, no refoulement. Eh, imamo dve državi članici, kjer imamo pač eh, eh, poročila o eventualnem zavračanju sirijskih beguncev. Eh, tu imamo pač prvi korak k uvedbi postopka zaradi kršitve obveznosti, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Zelo natančno pač spremljamo torej in zagotovili bomo vse, da ne bo prišlo do zavračanja takih beguncev. Eh, potem člen 33, eh, solidarnost. Potrebna je povečana solidarnost Bolgarijo, ki je bila pod velikim pritiskom lani, saj je prišlo več kot 10 tisoč siricev prav v Bolgarijo. 8 milijonov evrov eh, pomoči smo dali eh, zato, da se pač eh, izboljšajo zmogljivosti centrov za sprejem beguncev. Eh, pomaga nam UNHCR, države članice. Nekatere države članice so bile zelo aktivne, aktivna je bila naprimer tudi Norveška. Eh, torej, pozvali smo eh, k temu, da države članice dajo na voljo podporne ekipe in eh, mi pomagamo bolgarskim organom, da vzpostavijo dober azilni sistem eh, se pravi, solidarnost eh, je vidna pri Bolgariji, pa tudi pri Grčiji in podobno tudi pri Italiji. Torej, solidarnost se dogaja. Ne, to je nekaj, kar eh, eh se dogaja vsak dan, kar pa zadeva v zvezi eh, eh besede gospoda Brona. Vračanje 28. marca je bilo izdano sporočilo o vračanju in tu smo imeli ažurirane številke in tu smo objavili, kaj počnemo na področju vračanja, eh, na področju eh, prostovoljnega vračanja, presilnega vračanja in podobno. Vendar politika je jasna. Ne vračamo eh, beguncev, temveč vračamo samo mm, migrante v ne zakonitih situacijah. Hvala lepa. Mislim, da želi potem eh, gospa Keller zastaviti še eno dodatno vprašanje. Še enkrat bi se želel zahvaliti gospodu Mušelu za odgovore. Eh, vseeno pa bi upozoril, da niste odgovorili na zadnje izmed mojih vprašanj in ga bom zato ponovil. Zanima me, ali imate namen ukrepati ob tej izredni situaciji, do katere je prišlo na kopenskih mejah dveh španskih mest, ki se nahajata na severnoafriški obali. Moja vlada je že pripravila peticijo in ta zadeva nedostojne pogoje za sprejem v teh centrih, ki jih že pokajo po šivih in kjer ni zmogljivosti za sprijem vseh teh oseb, ki uh, tu prehajajo mejo. Prosim, ali se lahko odzovete na to vprašanje? Gospa Keller, želite zastaviti še dodatno vprašanje? Da, samo za pojasnitev. Rekli ste, da so bile vse države članice proti zakonitemu dostopu. To je bilo prvo vprašanje. In drugo vprašanje, proti eh, katerima dvema državama se je sprožili postopek zaradi kršitve obveznosti iz evropske zakonodaje? On, on, on eh, Glede vprašanja gospoda Jazz Demere, eh, Eh, torej opravičujem se, ker nisem bil dovolj jasen na začetku. Eh, torej, komisija je vzpostavila e-, eh, ekipo, jo poslala v Madrid na pogovore z državno upravo. Pred desetimi dnevi pa je tudi prišla neka ekipa v Brusel in smo se pogovarjali o možni pomoči o podpiranju določenih eh, aktivnosti tudi na področju zunanjih odnosov. Naprimer pomoč um, se razpravlja in iščemo nove možnosti, eh, sodelujemo pač španskimi organi. Da, te zakonite poti, rekel sem, da vse države članice v delovne skupine ne želijo eh, sprejeti eh, tega postopka. Eh, torej ne želijo pač te zaščitenega sistema vstopa. Seveda niso proti zakonitemu priseljevanju. Pri zakonitemu priseljevanju želijo stvari olajšati eh, pri humanitarnih vizumih, pri zaščitenem vstopu in podobno, pa nismo dobili podpore držav članic. Potem državi članice, ehm, proti katerim je začet postopek, to sta Italija in Bolgarija. Hvala. To je to. Uh. S tem smo končali obravnavo te točke in prešli bomo na naslednjo točko. Hvala lepa, gospod Mošelj. Sedaj pa točka številka 10, točno po programu. Tu gre za delovni program Frontexa za leto 2014. Yes. Welcome. Frontex has adopted. Frontex je sprejel delovni program za leto 2014. Upravni odbor se je 14. februarja sestal, sprejel ta program in ga poslal parlamentu. Gospoda Hila Ariasa Fernandesa smo povabili na današnje zasedanje gospod Ilka Nalajtinen, direktor Frontexa, bo s 1. junijem zaključil svoj mandat. Komisija je že eh, decembra objavila prosto delovno mesto, postopek iskanja novega direktorja je v teku in kot kaže, bomo eh, kandidati dobili v začetku prihodnega parlamentarnega mandata. Zdaj pa besedo dajem gospodu Hilo Jaso Fernandesu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, ker lahko predstavimo program dela Frontexa za leto 2014 temu odboru. Najprej bi opisal situacijo v letu 2013 in pa tudi nekatere trende, ki smo jih predvideli za letošnje leto. To je podlaga za razvoj našega dela. Potem bom prišel na dejavnosti za leto 2014 in pa tudi sredstva, ki smo jih namenili za naše operacije v letošnjem letu. Zaznavanje eh, legalnega prehajanja meje se, eh, torej številka z legalnim prehajanjem meje se močno razlikujejo med letoma 2012 in 2013. ta številka je bila za leto 2013 107 tisoč in nekaj več, kar je 48 odstotkov več kot pa leto 2012. Tukaj lahko vidite podatke za nezak z nezakonitim prečkanjem meje v letih 2012 in 2013 in opozili boste tako odstotkovno razliko kot tudi konkretne številke. V prvem četrtletju leta 2013 so se številke za osrednje sredozemlje eh, držale pri precej nizki ravni. Potem pa so se v naslednjih četrletjih zvišale, močno zvišale. 75 odstotkov eh, zvišanje se je pojavilo med oktobrom in pa decembrom. Vedno večji pritok migrantov iz Severne Afrike je pomenil tudi vedno več nesreč na morju posledično tudi več smrti. Največ čovna, največ ladi je odplulo iz Libije. Nekateri imigranti so se na pot podali tudi iz Egipta. Vzhodno sredozemska pot je pokazala, da so številke imigrantov precej nizke, najniže od leta 2009. Približno 25 tisoč oseb je skušalo to pot obrati v preteklem letu. primerjavi s preteklimi leti so se tudi spremenila območja, kjer znamo največ migrantov. Egejsko morje, potem turško-bolgarska meja, celinska meja, sta območje, kjer smo zaznali največ migrantov. Kar zadeva balkansko pot, smo opazili veliko povečanje eh, nezakonitega prečkanja meje iz 6000, nekaj manj kot 6000 do 2012, do na skoraj 20 tisoč v lanskem letu. Največ migrantov smo prijeli na mađarsko-srbske meji. Na tem področju veliko migrantov tudi zapusti azilne centre, uide in potem skušajo svojo pot proti Zahodnji Evropi nadaljevati. Kar zadeva področje Zahodne Afrike in Zahodnega sredozemlja, so številke za leti 2012 in 2013 približno enake. Gre za nekje okoli 6400 do 6900 migrantov. Največ migrantov je državno Alžirije, Maroka in pa podsaharskih držav. Na potovanje pa so se podali iz Maroka in pa Alžirije. Kot sem dejal, je med letoma 2009 in 2013 prišlo do 48 odstotnega zvišanja migrantov. Za leto 2013 lahko rečemo, da je število vseh migrantov približno eh, nekje okoli povprečja, tako kot leto 2009 in 2010. Ampak vseeno gre za številke, ki so niže od eh, časa arabske pomladi v prvem četrtletju 2011. Porazdelitev med prečkanje meje na kopnem in pa na morju pa je približno 50 odstotkov oziroma 50-50. V letu 2013 smo zaznali velik porast sirskih državljanov, ki so skušali prek kopenskih meja prečkati oziroma priti v Evropo. To še posebej velja za področje uh, srednjega sredozemlja in pa vzhodno sredozemske poti. Kar zadeva državljane Severne Afrike, Libije in pa Egipta, jih je veliko skušalo priti v Evropo prek uh, osrednje sredozemske pomorske poti. Kot pa sem dejal, pa je Mađarska na svoje kopinske meje s Srbijo prav tako zaznala povečan dotok migrantov. Če si pogledamo nekatere druge kazalnike za leto 2012 in 2013, lahko vidimo, da se je tudi število tistih, ki skušajo pomagati imigrantom pri prečkanju meje, zvišalo oziroma znižalo za 11 odstotkov. To pa zato, ker se je pojavilo vedno več zlorab eh, pot, pot, eh, potovalnih listin in pa tudi vedno več eh, navidezno legalnih prečkanj meje. Leta 2013 smo zaznali približno 300 45 tisoč primerov nezakonitih priseljencev v Evropi. Opazili pa smo velike razlike med državami članicami, kjer se ti imigranti nahajajo. Nemčija je še vedno na prvem mestu in je še vedno tista država, ki vedno uh, zazna največje letno povečanje imigrantov. Druga država, je Bulgarija, kjer je šlo za skoraj 100-stotno zvišanje števila migrantov v primerjavi z leta 2012. Tu gre večinoma za državljane Sirije. Približno 9800 migrantov uh, je pri prečkanju meje uporabljalo ponarejene dokumente, kar je 24-stotno zvišanje v primerjavi z leta 2012. In gre za, najvi, za najvišjo številko z tem podatkom glede zadnjih, zadnjih petih letih. Največkrat gre za nezakonito pridobljene dokumente. Tudi zavrnitev vstopa je kategorija, kjer smo zaznali povečanje, 11 odstotno. Dolgoročni trend kaže, da se bodo na kopenskih mejah zavrnitve višali zaradi vedno večjega pritoka migrantov. tudi eh, število migrantov iz balkanskih držav, oziroma ki skušajo v Evropo priti prek držav, kot so Makedonija, Črnagora, Bosna, Srbija, se je povečalo. Zdaj pa si pogledamo stanje v tretjih državah. Najprej bi tu izpostavil Sirijo. Pričakujemo, da se bo število iskalcev oziroma prosilcev azila um, iz Sirije povečano. Ti migranti bodo skušali najti različne rešitve. Včasih bo šlo samo za prošnjo za zaščito, eh, včasih tudi za kaj drugega. V zvezi z Ukrajino lahko rečemo, da bo največ migrantov skušalo priti v Evropo iz te države zaradi politično nestabilne situacije v državi. Posledično se bo zaradi politične krize poslabšalo tudi gospodarstvo oziroma gospodarske razmerje te države, kar bo številne ljudi prisililo v odhod v Evropo. Potem je tu Afganistan. Predaja eh, nadzora nad eh, varovanjem državnih meja v, Afgan v Afganistanu prav tako pomeni neke vrste dejavnik tveganja in zato pričakujemo tudi veliko. Eh, državljanov Afganistana, ki bodo skušali priti v Evropo. Potem imamo tu Eritrejo. Izrael je lani um, začel graditi neke vrste zid na meji z Egiptom, kar pomeni, da se je število migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo, prek tega območja zmanjšalo. Če upoštevamo vse informacije, ki so jih do zdaj zbrali naši analitiki, lahko rečemo, da so za prihodnje leto najbolj izpostavljena naslednja tveganja. Ehm, smrt, potem ponarejeni dokumenti, uporaba nelegalnih kanalov, uporaba nezakonitih dokumentov oziroma ponarejenih dokumentov in pa um, iskanje azilov. Če si pogledamo, katera so najbolj operativna oziroma najbolj akutna operativna območja za leto 2014, dejavnosti Frontexa se bodo na pomorskih mejah eh, najbolj skoncentrirale na eh, območjih Eneas in pa Hermes, torej ob eh, južnih italijanskih obalah. Prav tako pa v vzhodnem sredozemlju, v Egejskem morju, kjer izvajamo eh, operacijo Poseidon. Za te operacije bomo namenili 12 milijonov evrov od skupnega proračuna 21 milijonov evrov za naše operativne dejavnosti. Kot je predstavnik komisije že dejal, bo Frontex v okviru svojega operativnega načrta predstavil tudi nekatere dodatne ukrepe znotraj eh, namenske skupine sredozemlje. Zato bomo potrebovali tudi ustrezna sredstva. Slišali smo že eh, omembo italijanske operacije Mare Nostrum ki je lahko prav tako pomemben dejavnik pul um, v tem območju. Podatke o uspešnosti smo lahko zbrali tako empirično, torej um, naprimer, opazili smo, da ladje, ki prevažajo migrante iz Severne Afrike, zdaj polnijo z pol manj goriva, kot pa so to počeli prej, tako da skoraj da ne more več doseči um, Evrope oziroma južnih evropskih držav. Opazili smo tudi, da uh, imamo več težav, ko so migracijski tokovi bolj okrepljeni. To smo zaznali v okviru operacije Minerva. So pa stvari seveda tudi odvisne od eh, stabilnosti v regiji in pa od naših finančnih zmožnosti. Ko gre za zunanje kopenske meje, bomo v letu 2014 predstavili dva nova koncepta. Eh, ključne točke, focal points in pa operacijo Poseidon. S temi focal points ključnimi točkami. Bomo skušali uh, spodbuditi izmenjavo podatkov med vsemi sodelujočimi državami, še posebej, kar zadeva vzhodno uh, mejo Evropske unije, oziroma vzhodne meje Evropske unije in pa jugovzhodne meje. To velja še posebej za bolgarsko, turško, kopensko mejo. Prav tako bomo skušali opredeliti um, nove poti, ki jih tihotapci uporabljajo in pa tudi modus operandi teh ljudi, torej tihotapcev in tistih, ki imigrantov narekovajih pomagajo prečkati mejo. Prav tako bomo okrepili našo dejavnost na 221 letališčih v šengenskem območju, kar predstavlja 30-stotno zvišanje naše dejavnosti na tem področju v primerjavi s preteklim letom. Frontex bo tu predstavil dva koncepta. Koncept Pulsar in pa Hera. To sta dva koncepta, dva pristopa, s katerima skušamo pomagati državam članicam. Gre za izmenjavo informacij, gre za okrepljeno analitično delo. In pri tem želi Frontex pomagati državam članicam, da zagotovi pravice in pa um, da pomaga najbolj ranljivim skupinam imigrantov, še posebej otrokom. To je skladno tudi s vsemi mednarodnimi konvencijami, ki govorijo o zaščiti otrok, zaščiti otrok, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Tu gre za dejavnosti, kjer bodo sodelovali tako uh, predstavniki nevladnih organizacij, kot tudi mednarodnih organizacij, ki bodo Frontexu pomagali pri izvajanju svojih dejavnosti. Kar zadeva ponovni sprejem, načrtujemo nekaj več kot 500 in, um, tovrstnih operacij. Tukaj gre za lete uh, v uh, države izvora migrantov, na katerih so prisotni uradniki Frontexa in tudi predstavniki držav članic. Ob teh postopkih je treba upoštevati, da je treba včasih tudi stvari prevajati oziroma ponovno stvari prevajati v jezik migrantov in zagotoviti dodatno eh, podporo tem ljudem, ko jih vrnemo v njihove države. Nekoliko bi predstavil tudi dejavnosti usposabljanja za leto 2014, kar temelji na naslednjih temeljih, na naslednjih eh, stebrih. Zagotavljati želimo usposabljanje in izobraževanje vseh pripadnikov mejnih straž v Evropski uniji. Poleg tega pa želimo izvajati tudi celoten okvir, eh, znotraj katerega pripadniki meni straš različnih držav med seboj sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje. Tu gre tudi za izmenjanje tistih, ki ljudi usposabljajo. Drug steber pa predstavlja operativno sodelovanje. Znotraj tega stebra želimo zagotoviti uh, da bo vsak uradnik oziroma vsak operativec Frontexa in pa pripadnik meni straž, eh, preden začne delo na terenu, ustrezno usposobljen in izobražen. Vsi ti eh, pripadniki EBGT-jev, torej evropskih oziroma predstavnikov eh, meni straž evropskih držav, morajo, kot sem dejal že prej, pred začetkom svojega dela opraviti ustrezno usposabljanje. Pri tem se bomo osredotočili na zagotavljanje naslednjih eh, oziroma na usposabljanje naslednjih področjih. Temeljne pravice, trgovina z ljudmi, skupno, eh, skupna operacija in pa tudi um, vrednotenje dela. Seveda bomo na tem delu sodelovali z vsemi ustreznimi agencijami, ki delujejo na področju pravosodja in notranjih zadev. To gre za schemo LED, ki jo dobro poznamo na področju policijskega sodelovanja. Nekaj proračunskih podrobnosti vidite na naslednji prosojnici. Če primerjamo leto 2013 in 2014, lahko vidite, da gre za zmanjšanje v višini 4,7 milijona evrov za leto 2014. V letošnjem letu nimamo na voljo um, sredstev za nujne primere. Na desnem delu prosojnice, na tortnem diagramu pa lahko vidite da gre za razmejitev 62 odstotkov proti 38 odstotkov med operativnim in pa tehničnim delom proračuna. Trenutno ima Frontex zaposlen 317 eh, zaposlenih, ampak do konca leta 2017 moramo skladno z smernicami komisije zmanjšati naše eh, kadre za približno 5 odstotkov, tako da bomo to skušali storiti, kar se da postopno in pa blago. Tukaj pa gre za napako, gre za proračun za leto 2014, kar je napaka v prvi oziroma naslovni vrstici te prosojnice. Tukaj gre za razdelitev operativnega dela proračuna. Kot vidite, operacije eh, predstavljajo 77 odstotkov eh, celotnega operativnega proračuna. Gre za 42 milijonov evrov. In v tem kontekstu so pomorske operacije seveda najdraže iz objektivnih razlogov. S tem sem tudi končal predstavitev in sem vam na voljo za vprašanja, če seveda imate kakšno vprašanje. Hvala. Tako, kolegi, kolegice, imate kakšno vprašanje? Si že beležimo. Dvignite svoje roke. Začnimo. Bauer. Najlepša hvala. Zelo kratko in jasno vprašanje imam glede trgovine z ljudmi. če sem pravilno razumela, namenjate usposabljanje na tem področju precej sredstev. Zanima me, kaj poleg tega še počnete v zvezi s trgovino z ljudmi. V naprimer kontekstu sporazuma med posameznimi agencijami na področju boja proti trgovini z ljudmi. Hvala. Thank you. I'm wondering whether you can give us a... Najlepša hvala. Zanima me, ali bi nam lahko morda povedali, nekaj več podatkov iz preteklimi leti, kar zadeva upoštevanje temeljnih pravic, tudi kar zadeva upoštevanje človekovih pravic pri izvajanju vaših operacij. Zanima me, ali mi lahko ali pa nam lahko razložite, kako je z operacijami, ki se jih zaključi ali pa ki se, ki se jih preneha izvajati ali boste morda katere operacije zaključili ali pa preklicali zaradi neupoštevanja načel temeljnih pravic. Prav tako me zanima, kakšna je vloga uradnika za upoštevanje temeljnih pravic, za spoštovanje temeljnih pravic pri vašem delu. O tem je bilo govora v tako imenem posvetovalnem forumu eh, v zvezi s Frontexom. Hvala. Oui, merci, le, le Hvala,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 da je 70 odstotkov vaših sredstev namenjenih za vračanje in pomoč na morju. In prosila bi, da nam obrazložite, zakaj to toliko stane. Pa še podrobneje bi želela vedeti, koliko oseb je bilo vključenih v te dejavnosti skupne dejavnosti vračanja in koliko je to stalo. Ravno tako bi vas prosila, da nam poveste, kakšna je vloga vaše eh, agencije pri teh dejavnostih, skupnih dejavnostih vračanja. Če sem dobro razumela, bi morale biti opravljene vse preverbe, preden se osebe vrne v državo, iz katere so prišli oziroma preko katere so prišli. In zato me zanima, ehm, na kakšen način potekajo ta preverjanja in kako potekajo te skupne dejavnosti. Namreč preden se te začnu izvajati, mora Frontex uh, opraviti vse po potrebne preverbe. Če se ni preverilo vsega, kar je potrebno, so tem osebam kršene pravice in lahko tvegamo to, da se jih vrača v državo, v kateri so v smrtni nevarnosti. Še zdaj mi ni jasno, kako to rešujete. Zdaj pa k drugi temi. Uh, opozorjeni smo bili oziroma celo um, razburilo nas je to, kar se je zgodilo v Egejskem morju. Uh, Povedali ste nam, da prihaja vse manj ladi iz teritorijalnih voda držav članic. Vemo, e, ne vemo, na kakšen način so sodelovanjem s tretjimi državami, naprimer z Marokom, upokličete e, tudi plovila teh tretjih držav. Torej v zvezi z Marokom nam je to jasno, ampak tukaj v Egejskem morju gre za Grčijo in zato ne vemo, kako te dejavnosti potekajo. Zanima me, na kakšen način zagotavljate spoštovanje temeljnih pravic, na kakšen način se izvajajo te dejavnosti in kako zagotavljate to, da se preprečuje tujcem z vsemi možnimi sredstvi prihod na naše ozemlje. Frontex naj bi bil temu namenjen ali ne. In zato me nekoliko skrbi, kadar pravite, da je vaša prednostna naloga okrepitev um, organov pregona in eh, represivnih organov v državah članicah. To se mi zdi zelo zaskrbljujoča izjava. Poleg tega se zdi, da ste v eni izmed zadnjih skupnih operacij za vračanje uh, uporabili zasebno letalsko družbo iz Španije in to je velik precedens. Zato me zanima, da obrazložite, zakaj ste se tako odločili in ali imate namen v prihodnje uh, izvajati še več takšnih dejavnosti, pri katerih boste uporabili storitve zasebnih letalskih družb. Hvala. Hvala. Pri vašem, vašem delovanju gre za upoštevanje omejitev in pa zakonodaje, ki jo določa Evropska unija. Ali bi lahko morda izpostavili tiste omejitve, eh, zakonodajno gledano, ki eh, slabšajo oziroma otežujejo pogoje vašega dela? Seveda vas ne želim speljati na uh, ta nek let z tem mojim vprašanjem, ampak ali ste morda pri vašem delu uh, zaradi zakonodaje v zvezi z časom oziroma z uh, obdobjem, v katerem je lahko neka oseba pridržana, imeli kakšne težave? Hvala. Gospod Hil Arias. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem poslankam in poslancem za vprašanja. Bom šel po vrstnem redu. Najprej, kar zadeva uh, usposabljanje in izobraževanje v kontekstu agencije. Mi se posvečamo tudi tem dejavnostim, tem področjem, ki ste jih omenili, ampak se ne omejujemo zgolj na njih. Sodelujemo naprimer z Europolom, in skušamo s tem sodelovanjem okrepiti uh, naše delovanje na področju identificiranja žrtev uh, trgovine z ljudmi. Tukaj gre za usposabljanje pripadnikov mejnih straž, tukaj gre za usposabljanje osebja, ki je pristojno za identifikacijo obeh skupin, tako žrtev kot tudi uh, tistih, ki povzročajo kazniva dejanja v letu 2013 se je začelo delo posvetovalnega foruma o upoštevanju temeljnih pravic in pa tudi uradnika za temeljne pravice. Sodelovanje je bilo zelo dobro, zelo v redu smo skupaj delali in upoštevanje temeljnih pravic smo upletli v celoten spektr naših dejavnosti, v usposabljanje, v operativne dejavnosti, v Eh, administrativno delo in tudi pri, naprimer, konkretni operaciji Poseidon smo v tem kontekstu izvedli nekaj intervjujev, nekaj posvetovanj z operativci in jih vprašali, kako je z upoštevanjem temeljnih pravic. Poročilo v zvezi s tem bo objavljeno precej, eh, torej v kratkem času, precej kmalo. In vse podrobnosti v zvezi s tem boste lahko prebrali v poročilu. V letu 2000. 13 smo opazili približno 12 primerov uh, dejanskega kršenja temeljnih pravic. Ampak tukaj ni šlo za kršenje pravic strani pripadnikov Frontexa ali strani pripadnikov uh, organov na nacionalnih držav, delo katerih koordinira Frontex. od grških oblasti smo zahtevali odgovore, kajti tu je treba biti odkrit. Tukaj gre za primere, ki so se zgodili v Grčiji. Nobena od prič pa ni mogla potrditi kršitve temeljnih pravic. Mi smo grške oblasti prosili, da sprožijo preiskave v sistem. In v nekaterih primerih je eh, bilo težko odkriti, kaj se je zgodilo. Včasih ni možno potrditi um, dejanske kršitve, v nekaterih primerjih pa so stvari še odprte. Uh, javni tuživci stvari še preizkujejo in Frontex zgolj čaka na rezultate teh kazenskih postopkov. Če bodo kršitve ugotovljene, bomo tudi sprožili ustrezne ukrepe. Uradnik za temeljne pravice je sodeloval pri različnih operacijah, predvsem pri pomorskih operacijah, kajti pri teh pomorskih torej so temeljne pravice najbolj ogrožene. Gre torej za uradnico za temeljne pravice. In tudi njeno poročilo bo pripravljeno v, v eh, naslednjih nekaj tednih. Kot sem dejal, je 77 odstotkov eh, operativnega proračuna namenjenega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 Oprostite, tukaj gre za dejavnosti nadzora, ki jih opravlja Frontex in ne države članice. Za operacijo nadzora uporabljamo zračna sredstva iz Španije, Luksemburga in drugih držav in sicer se tu opiramo na javne razpise. Torej za vse nadzorne zmogljivosti velja, da ko uporabljamo zasebne kapacitete, da organiziramo javni razpis in seveda najprej analiziramo stroškovno učinkovitost eh, sredstev. Se pravi, mi ne izbiramo poljubno ali pa na lastno pobudo. Se pravi, mi eh, tehničnega sredstva in podjetja ne izbiramo kar tako. ko sem rekel, da vzpostavljamo zmogljivosti v tretjih državah in državah članicah, to vključuje vse, ne zgolj zmogljivosti za eh, kazanski pregon, temveč eh, tudi za sodelovanje v skupnih operacijah in podobno. Nekaj, kar želim izpostaviti je naslednje, ker se tudi spraševali potem pri operacijah, ki jih je koordiniral Frontex lani, velja, da so pač stvari eh, kompatibilne. 37 eh, tisoč eh, migrantov je bilo rešenih v okviru naših operacij. To pomeni, da je Eh, iskanje in reševanje zelo učinkovita sestavina naše dejavnosti in operacije, ki jih eh, koordinira Frontex, eh, vključujejo največkrat tudi iskanje in reševanje, ne pa samo nadzora in podobno. Kar zadeva zakonske omejitve, Eh, ko so migranti na ozemlju Evropske unije, potem se nacionalni organi začnejo ukvarjati z dosjejem te osebe, se pravi, ali gre za pripor ali pa zadrževanje eh, v nekih spirnih centrih, vse to je pravzaprav izven našega nadzora in mi tudi ne vemo, koliko časa so migranti v teh centrih, kajti to je vse v pristojnosti držav članic. Žal mi je, če na kakšno vprašanje nisem odgovoril, eh, sem pa seveda na voljo še za dodatne razlage, če nisem zadovoljivo odgovoril na vaše vprašanja. Hvala. Gospa Keller, želite vi morda še nekaj dodati? Eh, spraševala sem, kako je s kriteriji za začetek ali pa za dokončanje določene operacije. Se pravi, to vprašanje sem zastavila že v prvem krogu. Euh, ja, čisto kratka bom. No, če dobro razumem eh, ta nadzor ozemlja. Kot vidim, je zdaj to eh, postalo podvrženo javnim razpisom, torej gre za neko trgovsko dejavnost, to je res nekaj zelo novega. Potem govorite o številih življenj migrantov, ki so rešena. Eh, želela bi vedeti, koliko jih je. Eh, vloga Frontexa je tudi, da preveri njihove pravice. Če so to eh, prosilci za azil, me zanima, kaj se dogaja s temi osebami. Yes, sorry, Eh, hvala lepa. Se upravičujem, gospa Keller, eh, ker nisem odgovoril na vaše vprašanje. Standardni postopek za začetek ali pa prekinitev eh, operacije se določi v Frontexu. Se pravi, tu imamo zelo natančna pravila do sedaj. Naprimer, tudi nismo imeli primera začasne prekinitve neke operacije. Ali naj bom bolj precizen? Eh, zgodilo se je, da smo začasno prestavili določene zmogljivosti eh, na druga področja, vendar ni eh, šlo za prekinitev določene operacije, šlo je samo za premestitev uradnikov na drugi del evropske meje. Nadzor je oboje, se pravi, to, kar pač eh, ponudijo države članice in eh, jim stroške za to povrne Frontex. Vendar, če ni dovolj sredstev, če nimamo dovolj uh, tehničnih sredstev se odločimo za javni razpis. Tu ne gre za ali ali. Mi uporabljamo oba dva eh, postopka, zasebna podjetja zapolnjujejo vrzeli, ko ne dobimo dovolj od držav članic. Teh 37 tisoč, eh, eh, ki smo jih rešili na morju, smo spravili v evropske države, ne v tretje države. Eh, hvala. Mislim, da nimamo več časa in moramo iti na naslednjo točko. Hvala lepa, gospod Arias. Eh, sedaj pa enajsta točka. Obist delegacije na jug Španije na ogled operacije Indalo, ki jo usklajuje Frontex od 15. do 17. julija 2013. Gospod Coelho je pristojen za vprašanja nadzora meja. Beseda je vaša. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Izvedli smo obisk na jugu Španije od 15. do 17. julija 2013, da bi si ogledali operacijo Indalo. To je skupna operacija Frontexa, ki jo izvaja skupaj s španskimi organi odgovornost imajo za nadzor obsežnega pomorskega območja, ki ga izvajajo in o čemer pišem tudi v poročilu, ki bo na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburgu na glasovanju. Gre za pravila o izvajanju nadzora na zunanjih mejah Evropske unije v okviru dejavnosti, ki jih koordinira Frontex cilj tega obiska je bil pregled poteka operacij Frontexa na terenu ter oceniti stopnjo sodelovanja med različnimi državami članicami. V zvezi s tem obiskom sem v svojem poročilu, ki je že razdeljen tudi v različnih jezikih, izpostavil šest stvari. Najprej. Eh, velika prijaznost in učinkovitost španskih organov, še zlasti civilne straže. Ves program je potekal brez napak na visoki kakovostni ravni in um, v zelo dobrem vzdušju. Drugič, dejansko pričakujemo to vrstno dejavnost tudi bolj široke evropske razsežnosti. V operaciji Indalo naj bi bilo deset držav članic vključenih, Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Portugalska, Romunija, Slovakija, eh, Združeno kraljestvo in tudi pridružena država Islandija. In to je bila prva operacija, ki je potekala med več agencijami. Poleg Frontexa je sodelovala tudi Eh, Evropska agencija za pomorsko varnost, Europol in tudi eh, Sredozemski centr za koordinacijo boja proti drogam. Tretjič, ugotovili smo, da se eh, sile razporejajo glede na potrebe. Glede na to, da gre za zelo veliko območje, je bilo uh, jasno, da je način delovanja primiren in da omogoča dejavnosti nadzora ter reševanja. Četrtič, ugotovili smo uh, zelo visoko stopnjo usposobljenosti vseh udeleženih pri izvedbi operacij. Uh, To pomeni tudi sodelovanje vsega osebja, ki je v igri, preden nastopi Frontex. Petič. Pri dokaj skromnih sredstvih um, ki jih imajo na voljo priseljenci za to, da pridejo do um, evropske obale, je jasno, da je, so pripravljeni storiti vse za to, da naše ozemlje dosežejo. Uh, in v tej situaciji uh, so pripravljeni na vsakršna sredstva, potujejo z nevarnimi plovili, ki so naprimer primerna za 4 do 5 ljudi, napolnijo pa jih z veliko prevel prevelikim številom ljudi in tako so stalno izpostavljeni nevarnostim. Poleg tega eh, so tu prisotne še druge meteorološke nevarnosti, valovanje, vetrovi in tako naprej. Eh, V Španijo prihaja zelo veliko priseljencev preko morske poti in zato jih je tudi zelo veliko tistih, ki iščejo zatočišče v centrih. Še nekaj. Eh, v medvladnih stikih v zvezi s temi vprašanji je bilo izpostavljenih kar nekaj točk in sicer predvsem pomankanje Eh, polnega spoštovanja človekovih pravic v teh operacijah. Med njimi nespoštovanje pravice do uh, prošnje za azil in pravice do nevračanja. In po mojem prepričanju bo glasovanje na prihodnjem plenarnem zasedanju v Strasburgu uh, priložnost, ko se o tem lahko izrečemo. E, zato je tudi izredno napisano, da bo pri svojih pomorskih dejavnostih Frontex moral okrepiti zakonske spoštovanje zakonskih predpisov in uh, spoštovanje temeljnih pravic, še zlasti pravice do azila. In to so glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Koeljo. So kakšni komentarji v zvezi s tem? Želi kdo od poslancev in poslank komentirati to misijo eh, v Španiji? Če ne, potem pa prejdemo na naslednjo točko, to je skupna razprava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 eh, vidiko domnevne dožavnosti in pravice biti navzočna svojenju v kazenskem postopku. Se pravi, eh, najprej nas zanima mnenje treh eh, poročevalcev, najprej gospod Cornelis de Jong, gospa eh, Carmen Romero in gospa Renate Weber. Vidim, da bo gospod Tovolt govoril na mesto gospe Weber. Najprej eh,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 Eh, in dip mandat? Namreč, glede na to, kakšne so časovne možnosti v okviru tega mandata, nismo mogli vsega doseči, ampak določene stvari imamo še pred seboj do konca tega mandata. Zato imamo tudi delovni dokument, Eh, iz dveh delov. Prvi del vsebuje bolj splošna navodila in v skladu z današnjo razpravo upamo, da bomo hitro dosegli dogovor v zvezi s tem delom. koordinatorji bi se lahko tudi v okviru pisnega postopka o tem odločili in zapisali, da to ustreza vsem političnim skupinam, torej vsak za svojo. V drugem delu pa so moje osebne pripombe oziroma navedbe. Menim, da direktiva polna da je postopek, ki se ga je lotila komisija, razdrobljen in ne prispeva k povečanju pravne varnosti ter k varnosti eh, preganjenih oseb. Zato je vprašanje, ki se pojavlja, vprašanje kakovosti te pravne pomoči in uh, zato sem v zvezi s tem podal predloge v svojem delovnem dokumentu. No, težko bomo prišli do dogovora z vsemi poročevalci v senci v zvezi s temi točkami, ki sem jih navedel in zato sem ta drugi del eh, namenoma naslovil osebne pripombe poročevalca. Če pa bi se v zvezi s točkami, ki sem jih navedel, lahko uh, strinjale vse politične skupine, bi tudi ta del lahko vključili v poročilo. Torej, v prvem delu eh, so zavedene točke, v zvezi s katerimi se vsi strinjamo. Tako da tukaj ni več kaj novega povedati. E, tako da upam, da bomo lahko iz drugega dela prenesli še druge točke v ta prvi del. O tem bomo govorili tudi na sestanku s poročevalci v Senci. Upam, da se bo to zgodilo še ta teden. In zadovoljen bom, ehm, če bom lahko prisluhnil eh, vašim odzivom na to. Gospa Romero, hvala, predsednik. Na žalost, če bi že pred kakšnim mesecem dobili to predstavitev, bi verjetno že končali s tem roadmapom. Česar pa nismo mogli zagotoviti prav zaradi nekaj zelo pomembnih točk, ki jih imamo v celotnem svežnju. Um, za procesna jamstva. Sama se tukaj ukvarjam z, otrok, z procesnimi jamstvi za otroke in tudi za druge ranljive osebe, kot so invalidne osebe in tako naprej. Um, zakaj pa gre tukaj? Tukaj gre dejansko za to, kaj pomenijo in kako se upoštevajo vrednote Evropske unije in tudi kako se zagotavljajo procesna jamstva tistim, ki imajo težave pri situacijah, v katerih se znajdejo napram drugim, ki imajo morda na voljo več eh, finančnih sredstev oziroma druge možnosti za podporo. In zato menimo, da je v tem roadmapu eh, premalo poudarka na teh tipičnih evropskih vrednotah in upamo, da bo prihodnja komisija na ta vprašanja eh, gledala z pomenom, ki jim gre. Kaj je tu pomembno in o tem je treba tudi razpravljati v trilogu? Pomembno je zagotoviti koherentnost med jamstvi, ki se zagotavljajo odraslim, ter jamstvi, ki jih je treba zagotavljati tudi mladoletnim osebam. Pri tem smo ugotovili, da je prav pri tem vprašanju morda še toliko pomembneje kot uh, pri drugih zadevah upošte, uh, poudarjati pomen procesnih jamstev za mladoletne osebe, za otroke. Zakaj je to tako pomembno? Gre namreč za osebe, ki niso še odrasle, ki niso še polnoletne. In za te osebe je zelo pomembno zagotoviti ponovno socializacijo v prihodnosti. In zato menim, da bi se morali temu vprašanju bolj posvetiti. In videli smo, da je tudi ta individualna obravnava mladoletnih oseb pred začetkom postopka eh, preveč pomanjkljiva. Sam proces je za mladoletno osebo zelo pomemben, saj lahko določi nadaljni tek njegovega življenja. In zato so izredno pomembna procesna jamstva, ki zadevajo poravnavo oziroma ukrepe za eh, popravilo škode, eh, Eh, in druga jamstva, ki obstajajo v številnih državah članicah, tukaj se pa premalo poudarjajo in zato se pri alternativnih ukrepih temu premalo posvečamo. Potem so še druga manjša vprašanja, kot naprimer potek zaslišanja, eh, potem najdaljši določeni roki za pripor, in tako naprej. E, po našem mnenju je to tema, ki ni bila obdelana do konca in zato upamo, da bo v prihodnjem sklicu deležna pozornosti, ki ji gre. Zato bi se na koncu želela še zahvaliti vsem kolegom za vso podporo, ki so mi jo nudili pri tem delu v zadnjih pet letih, petih letih. Eh, v prihodnjem sklicu eh, me tukaj ne bo, tako da res najlepša hvala in upam, da boste dobro delali na tem naprej. You, najlepša hvala, gospod. Eh, predsedujoči, kot je bilo že povedano, bom govoril na mesto Renate Weber. Nekatere točke so zelo tehnične, pravno gledano eh, in to ni ravno moje področje, se pravi. Na ta vprašanja bo morala pač odgovoriti ona sama. Eh, kar zadeva vidike domnevne jednodolžnosti, eh, Eh, je seveda eh, treba vedeti, da gre za eno izmed temeljnih načel in sedanji predlog pa po mnenju poročevalke zahteva eh, določene spremembe. Domneva nedožnosti je seveda zelo pomembna v kazanskih postopkih. Vključuje pravico do molka, in dobijo prore in potem pa breme, dokazno breme je pri eh, organih pregona. Vse to je pravzaprav del eh, skupnih eh, instrumentov. Torej, skupni harmonizacijski instrument pa naj bi seveda vključeval visoke standarde in ne eh, najmanjši skupni imenovalec. Poročevalka se eh, sklicuje na točko eh, 52.3 Evropske listine eh, o človekovih pravicah. Eh, hkrati eh, v sodbi v zadevi Maloni je eh, Evropsko sodišče reklo, da bi skupni eh, eh, standardi, eh, visoki standardi na evropski eh, ravni preprečevali tudi kontradikcije med nacionalnimi ustavnimi standardi na področju eh, kazenskega pregona in eh, eh, harmoniziranimi pravili po drugi strani in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 Eh, formulacija v uvodni izjavi 17 je nejasna, eh, lahko bi prišlo do zlorab in zaradi tega je to treba črtati. Iz besedila izhaja jasno, da je vsaka oblika nasilja eh, proti obdolžencim nečloveško ravnanje in podobno prepovedano zaradi tega, ker je to v nasprotju s človeškim dostojanstvom in pravico do pravičnega postopka. Poročevalka Eh, tudi izpostavlja, da je eh, tretji člen Evropske konvencije o človekovih pravicah apsolutna pravica in tu ni mogoče odstopanje. Isto velja pravzaprav tudi iz eh, dokazov, ki izhajajo iz takega obnašanja potem eh, pomembno je tudi zbiranje eh, ne do dokazov, ki eh, niso pričevanja, naprimer tudi eh, je pomembno načelo, eh, da se nikomor ni treba sam obdolževati eh, eh in podobno. Eh, tudi eh, niso dovoljene medicinske eh, prakse, ki bi pač vplivale na pričanje. Zahteva se pravične postopke in dokazov ni dovoljeno pridobivati z medicinskimi sredstvi v 5.2 eh, besedilo komisije omogoča domnevo prenosa dokaznega bremena. Tu gre tudi za sodbo Telfner 2001 in podobno in sklicuje se še na nekatere druge sodbe. Poročevalka meni, da v kontekstu člena 5.2 Eh, ni eh, ustrezno odražena sodna praksa Evropskega sodišča eh, in tudi ni ustrezno upoštevana, niso upoštevana pravila za obrnjeno dokazno breme. Obstaja nevarnost, da bi Eh, imeli negativne razvoje, naprimer, eh, da bi imele države članice eh, visoke standarde, da bi pač ta harmonizirana skupna zakonodaja pa povzročila nižje standarde v novih državah članicah in bodočih državah članicah. Mnogi deli predloga komisije do, govorijo o pravilih za to, da je nekaj dopustno. Eh, tu potrebujemo jasna pravila in vse to je tudi posledica eh, harmonizacije postopkovnih pravic. Do Pri dopustnosti moramo seveda tudi upoštevati pravico do molka in eh, do tega, da nihče ne bremeni samega sebe vendar definicije, ki so tu zapisane, ne upoštevajo ustrezno sodne prakse eh, in ne upoštevajo eh, ustrezno eh, tudi tretjega člena Evropske listine o človekovih pravicah. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru Gefken proti Nemčijo tudi govorilo o nedopustnosti in sicer nedopustnosti izjav, ki so bile pridobljene ob kršitvi tretjega člena eh, listine o človekovih pravicah. Eh, torej teorija je bila ponovno eh, povzeta v primeru Haske proti Belgiji in zaradi tega tudi eh, predlog komisije ni v skladu z minimalnimi zahtevami iz tega iz te točke. Evropska pravila bi morala biti čim višja, še više standarde bi potrebovali in eh, eh, to je ustrezno tudi opisalo sodišče. Eh, Eh, hvala lepa. Sedaj smo slišali poročila eh, naših poročevalcev in sedaj odpiram razpravo. Gospa Zipel, želite komentirati? Želite začeti? Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V zvezi s vsemi tremi poročili bi rada povedala, da obžalujem, da roadmap o, postop, o postopkovnih pravicah obravnavamo kot neko salamo, košček za koščkom in ne uh, vsega naenkrat, čeprav obstajajo tesne povezave med posameznimi ukrepi. Naprimer, pravica do odvetnika mi ne koristi, če ne morem plačati odvetnika. Se pravi, tu je uh, zelo pomembno vprašanje eh, brezplačne pravne eh, pomoči in podobno. In potem pa domneva nedožnosti eh, mora biti upoštevana in zlasti pri osebah, ki jih je treba posebej zaščititi. Vse to bi morali pravzaprav obravnavati hkrati, imeli bi bolj dosleden postopek, eh, vendar eh, očitno tega države članice niso hotele. Sedaj smo v situaciji, ko o teh eh, direktivah ne moremo dokončno razpravljati v tem mandatu. Želimo pa seveda zagotoviti, da eh, zastavimo prve jasne linije, da vidimo, kje je kaj pozitivnega v predlogih komisije, kje so stvari, ki eh, si zaslužijo kritiko. Mi seveda pa v tem trenutku še ne moremo pripraviti konkretne rešitve. Eh, seveda je treba imenovati določene centralne točke. Eh, rada bi dala še neko eh, opombo, zaradi tega, ker ima država monopol nad nasiljem in organi kazanskega pregona imajo mnoge možnosti in v okviru sodelovanja med državami članicami smo pripravljeni okrepiti Eh, sodelovanje tudi s finančnimi sredstvi. V demokratični pravni državi pa je po drugi strani treba tudi zagotoviti uravno eh, vešeno razmerje med eh, kazenskim pregonom in obrambo in eh, potem eh, eh, se moramo vprašati, kako je z procesnimi jamstvi za otroke, kako je z domnevo nedolžnosti tu in podobno. Mi si ne smemo zastavljati vprašanje, ali si to lahko prevoščimo, temveč moramo enostavno zagotoviti pravične postopke za vse. Potem pa še nekaj v zvezi z pravno pomočjo in domnevo nedolžnosti ločevanje med eh, direktivo in priporočili komisije pripravni pomoči ni sprejemljivo, skajti eh, že pri direktivi povemo, eh, kateri kriteriji veljajo za brezplačno pravno pomoč, in tu moram seveda natančno opredeliti kakovost te pravne pomoči. Mi moramo ugotoviti, ali obstajajo kakšni ceniki v državah članicah, po katerih eh, se lahko eh, ravnamo, ali pa obstajajo tu velike razlike, kakšne so moje možnosti, da vplivam na to, kdo bo moj eh, zagovornik, če pač zaprosim za brezplavno pravno pomoč, eh, potem pa obstaja vprašanje, kako je z eh, notranjimi domačimi postopki in postopki v okviru evropskega naloga za prijetje. Vse to je treba preveriti. Eh, kar pa zadeva domnevo nedolžnosti, tu se strinjam s osnutkom tukaj. Tu gre za vprašanje prisile. Eh, Eh, s katero se pridobi neka izjava. To moramo zelo kritično eh, obravnavati, kdaj naj bi uporabili tako prisilo ali jo sploh želimo. To je zelo kritična točka. Tu se zastavlja tudi vprašanje, kdo gre s katerimi ukrepi v javnost. Eh, vnaprejšnja obsodba pred samim eh, postopkom je kritično vprašanje, kajti v tem primeru seveda organi kazanskega pregona in eh, sodišča ne bi bili nepristranski in lahko bi se pa zgodilo naprimer tudi, da bi nekoga eh, oprostili in bi kljub vsemu bil oblaten, češ nekaj je pa zagotovo naredil in podobno. Torej, strinjam se s tem, ker je bilo že rečeno, zlasti pri postopkih na evropski ravni moramo zagotoviti, da se ne dogovorimo za najmanjši skupni imenovalec, temveč da določimo zelo visoke skupne standarde, ki jih bodo tudi sprejeli naši državljani in eh, na ta način bodo eh, eh, ustrezno tudi sprejeli evropske postopke. Mislim, da moramo v naslednjem mandatu še marsikaj postoriti za to, da bodo te direktive postale dobre direktive. Prosim, da upoštevate čas, časovni okvir, kaj ti sledi še glasovanje. Časa ni veliko in tudi glasovati bo še treba. Tako. Gospa Bauer je naslednja. Najlepša hvala. Glede postopkovnih jamstev ki se nanaša na otroke, ki so uh, eh, odeleženi v postopke, bi podala komentar. Tu gre za zelo resno vprašanje, kaj ponazarja tudi odstotek otrok, ki so odeleženi, kajti 12 odstotkov vseh otrok. 12 odstotkov vseh, ki so upleteni v te postopke v Evropski uniji, so otroci. Ta dokument je res zelo resen, zelo potreben, ampak škoda je, da smo ga prili tako pozno. Popolnoma se strinjam s poročevalcem, kajti ker gre za svežen, je rotežen, harmoniziran pristop več kot samo zaželen. Včasih se zgodi, da imamo pri isti temi več različnih pristopov in zdi se mi, da moramo tukaj biti zelo pozorni. To je ključno vprašanje strinjam se s tako z poročevalcem, kot tudi z gospod Zipel, da bi potrebovali bolj jasne opredelitve pojmov. Naprimer, appropriate person, ustrezna oseba. Včasih gre tukaj za skrbnika, za varuha. Včasih pa gre za otroka, Nekaj pomislekov imam tudi v zvezi z pravnimi vidiki postopkov. Pri nekaterih določbah je bil obran različen pristop. Primer v direktivi THB imamo direktivo, ki pravi, da imajo otroci brezplačen dostop do pravne pomoči, do pravnega svetovanja, razen če imajo na voljo dovolj finančnih sredstev, s katerim lahko to pokrijejo. Mislim, da bi morali tukaj obrati enak pristop povsod. Kar zadeva audiovizualno snemanje postopkov, mislim, da je poročevalec izpostavil vprašanje, ali je to v najboljšem interesu otroka. Mislim, da je. Če se otroke večkrat zaslišuje, jim lahko to škodi. In zato je ta predlog v interesu vseh otrok, ki so upleteni v te postopke. Ob koncu bi pa dodala še eno vprašanje. Zanima me, ali je zdaj primern čas, da opredelimo ustrezno starostno mejo na ravni Evropske unije. Torej, mejo, ko je otrok kazensko odgovoren. K temu vprašanju imamo različne pristope, se mi zdi. Kajti različne države gledajo na kazensko odgovornost otrok v različnih kontekstih, različnih, na različne načine. In to dejstvo bi lahko bilo zelo problematično v celotnem kontekstu. Mislim, da se zdaj ne bi smeli spuščati v podrobnosti, zato tudi tega nisem želela storiti. Navrgla sem zgolj nekaj glavnih komentarjev glede samih predlogov. Hvala. Hvala, gospod Latford. Hvala, gospod predsednik. Sem prečevalka osebnice skupine ALDE za eh, predlog o pravni pomoči pokomentirala bi eh, nekaj dejstev. Zahvaljujem se gospodu De Jongu za pripravo delovnega dokumenta. Ne celim se že razprave eh, z njimi in pa z drugimi eh, sporočevalkami in pročevalci v senci, ki bo jutri v zvezi s to temo. Upam, da bo ta sestanek organiziran. Glede postopkovnih jamstev. Naj povem, da se mi zdi načrt v zvezi s tem ključen delež tokomskega programa oziroma časa po štokholmskem programu. Pravica do tolmačenja je ključna, kajti pri evropskem pripornem nalogu ne moremo eh, spregledati določenih racionalizacij in določenih eh, krepitev poslopovnih pravic, kar tolmačenje vsekakor je. Direktivo o pravni pomoči smo že sprejeli. In tudi tam je bilo govor o pravni pomoči. Ampak treba se vprašati, kako daleč želimo s to direktivo iti. Kako daleč želimo nekatere elemente v direktivi sploh spraviti in kaj bi potem bilo bolje predstaviti v priporočila. To je razprava tudi. Um, Tudi razprava, ki smo jo sprožili med poročevalci v senci. Mislim pa, da bi morali spodbuditi medsebojno zaupanje. V nedavni razpravi v spodnjem domu britanskega parlamenta je minister za pravosodje dejal, da ni pripričan, da bi morala biti Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo eh, član evropskega pravosodnega sistema. Nedavno smo govorili tudi o uh, evropskem pravosodnem sistemu oziroma o evropskih pravosodnih sistemih, ampak tukaj ne gre za sistem, tukaj gre za evropsko območje pravice, svobode in varnosti. Torej za območje gre. Finta je v tem, da moramo različne pravne sisteme postaviti na skupni imenovalec ali pa vsaj tu in tam najti skupna izhodišča in um, zagotoviti, da bi bilo to skladno tudi z vsemi evropskimi načeli, hkrati pa ne bi kršilo določenih uh, ustavnih ali pa nacionalnih um, um, izhodišč. Mislim, da bo treba vsekakor poenotiti nekatere elemente naših pravosodnih sistemov, tako da bodo lahko v tem skupnem prostoru, na tem skupnem trgu res lahko tudi um, zagotovili ustrezen kazenski pregon, ustrezne, ustrezno sojenje. Treba je pošteti vsa načela, pravico do poštenega sojenja, pravico do um, um, do načela da je nekdo uh, nedolžen, dokler se mu uh, ne dokaže krivda in vsa ostala načela. Dobro se mi zdi, da je v direktivi govora o tem, da je treba tudi v zgodnih fazah kazenskih postopkov eh, osebam, ki so pridržane, omogočiti dostop do nekaterih, do nekaterih elementov pravne pomoči in pa tudi do nekaterih jamstev. Vseh delih postopka je treba to zagotoviti. Bi bila pa vseeno nekoliko eh, previdna, ko gre za širitev področja uporabe te direktive. Nekateri predlogi grejo pač predaleč, ampak o tem bomo razpravljali jutri na sestanku poročevalcev v senci, kot rečeno. V predlagani direktivi pa močno podpiram pravico do pravne pomoči tako v državi izdaje evropskega mm, eh, naloga za prijetje, kot tudi v državi izvržbe tega naloga. To smo zapisali tudi nekatere druge predloge direktive, zato to podpiram. To mora biti stroškovno učinkovito, to je glavna, glavna posledica. Seveda, ko gre za krčanje proračunskih sredstev, je vsaka država nekoliko nervozna, kajti vsak predlog, ki prihaja iz Brusla, bi jih lahko stal morda nekaj več, kot pa to želijo. Ampak, če so postopki nastavljeni in tudi izvedeni pravilno, lahko evropski nalog za prijetje države tudi prihrani nekaj sredstev, kajti vsi, vse, vsi zapleti so lahko odpravljeni. Videli smo, da je prišlo tudi sicer nekaj težav, eh, ko je šlo za izročitev nekega iranskega mafica, ki je bil prijet v Združenem kraljestvu in ne bi bil izročen Italiji. Ampak to so druge stvari. Tukaj ni šlo za uporabo evropskega naloga za prijetje in zato so bili stroški in pa vsi zapleti tako škandalozno visoki. Treba je biti seveda um, obziren in spoštovati načela držav članic, ko gre za vrčevanje, ko gre za mm, željo po čim bolj preprostih um, postopkih, ampak hkrati treba tudi upoštevati vse pravice, vse temeljne pravice, ki ljudem, ki so pridržani, usumljeni ali obdolženi, eh, pritičajo. Treba pa je tudi razlikovati med nekaterimi podrobnostmi, morda nekaj, kar. Eh, je v našem, naših načeljih obdržano nekaj, kar pa morda ni skladno tudi sodno prakso Evropske sodišče za človekove pravice v Strasburu. Tu treba biti previden. Hvala. Hvala. Gospod Albrecht, gospod Albertini, Argentini, želite vi najprej? Izvolite. No, morda se moram zdaj jaz upravičiti vsem, ampak dobro. Bom po nizozemsko. Um, ik vind juridische dossiers bespreken in mijn eigen taal. mislim, da bi o teh pravnih zadevah vseeno raje govorila v svojem jeziku. E, namreč, kar zadeva to področje, mi je e, všeč delovni dokument kolega De Jonga. Je pa res, da gre tukaj za zelo zapleteno temo, tudi v političnem smislu, ker je to samo eden izmed koščkov sestavljanke, eh, ki pomeni pravno pomoč v celoti in zagotavljanje pravice do odvetnika v smislu, kot si to želimo v Evropskem parlamentu. Torej, kateri so naši poudarki. Če imamo pravico do eh, začasne pravne pomoči, kdaj se ta pravica začne? Najbrž ne šele takrat, kadar je osebi odzeta prostost, temveč čim je ta oseba osumljena. In to je bistveni element, ki ga je treba upoštevati. S kolegom De Jongom smo seveda na zelo pripravljeni za to, da bi dosegli okrepitev te začasne pravne pomoči in da bi zagotovili pravo pravno pomoč. Pomembno namreč je, da vzpostavimo takšen pravni sistem, ki bo omogočil medsebojno zaupanje v vseh fazah. Če je to medsebojno zaupanje vzpostavljeno, je treba tak način dela vzpostaviti tudi pri drugih čezmejnih postopkih, kakršen je postopek v zvezi z evropskim nalogom za prijetje in drugim. In kar zadeva postopkovna jamstva za otroke, smo poročevalki tudi že poslali naš prispevek. Hvala. Naslednji ste na seznamu, izvolite. Čisto na kratko, res bom kratek, gospa predsedujoča. O tem svežnju treh zadev bi samo nekaj popravil gospod Latford. O tem je res razpravljal spodnji dom britanskega parlamenta argumenti proti opt-inu Združeno kraljestvo so se mi zdeli daleč stran od realnosti. Šlo je za razpravo o Evropskem sodišču in o njegovih pristojnostih. Predstavniki vseh največjih strank v Združenem kraljestvu so zagovarjali isto stališče in to je zelo žalostno. Če si ogledamo te tri predloge, no, glede element, eh, dokumenta o pravni pomoči, bi imam nekaj pomisleko, kaj ti kljub temu, da je treba zagotoviti pravno pomoč za nekatere, ki se znajo v državah, je pri vsem, kar je onkraj tega, stvari prepustiti državam članicam. To sem že dejal. Krepitev eh, sistema glede Eh, nekaterih vidikov domnevne dolžnosti. Ja, s tem se tudi strinjamo, ampak pri vsem tem je treba zagotoviti, da se domnevanje dolžnosti ohrani, kjerkoli je že bil začet postopek, kjerkoli Evropski uniji. Tretji komentar pa se nanaša na procesno jamstvo za otroka, ki so v kazenskih postopkih. In tukaj moramo res poenotiti naše postopke po celotni Evropski uniji. Zelo sem razočaran, da Združeno kraljestvo trenutno ne sodeluje pri tem ukrepu. Te tri stvari so združene v svežen. In tudi to se mi zdi zelo neposrečeno, kajti govorimo o različnih vidikih, ki jih bi morali obravnavati posebej. Ker pa je bilo to združeno v svežen, ne povem, da sam menim, da procesna jamstva za otroke so nekaj, kar je treba začeti izvajati takoj. Če ne zdaj, pa v naslednjem mandatu, kajti če tega ne bomo storili čim prej, se bodo še naprej izvajale eh, nepravilnosti in različni načini obravnave otrok v teh postopkih, kar je zelo žalostno. Zato se bom zauzemal zdaj, pa tudi v naslednjem mandatu, če bom izboljen. Zahvaljujem pa se gospodu Dejongu za celotno delo, ki ga je opravil pri tem delu. Hvala gospod Gerko, gospod Albrecht. Najlepša hvala, predsedoče, tudi jaz sem kratek. Želim se zahvaliti gospe Weber za delovni dokument o skrepitvi nekaterih vidikov dovoljene dolžnosti in pravice biti na zoču v kazenskem postopku. Tu je nekaj odprtih vprašanj glede dopustnosti dokazov in pa glede pravice do molka to so standardi, ki jih bilo treba še okrepiti. Vse si želimo zagoditi zelo visok standard, tudi z domnevno nedolžnostjo po celotni Evropski uniji in na to bi morali dati več podarka v naslednjih pogajanjih. Hvala. Najlepša hvala. Tako zdaj pa še sama želim nekaj povedati. Strinjam se, da je treba pravice otrok v teh kontekstih imati zelo resno. Pri tem bomo morali seveda sodelovati in se usklajevati. Procesne pravice so del samih postopkov, ampak to so pravice, ki so najpomembnejše, če želimo zagotoviti poštene postopke, poštena sojenja. Poznamo veliko postopkov, tudi pri nas na mačarskem, kjer je bil nalog za prijetje izdan na silo, oziroma ali ni bil umaknen na pravem času in posledično uh, se starši s svojimi otroki niso mogli videti kar nekaj let. Tu imamo primer Fione Shaw, kjer je oče Irec, mati Mačarka in se uh, otrok z enim od staršev ni mogel videti kar nekaj let. Ta čas pa je moral prestati, oziroma morala um, deklica prestati v um, posebnem, posebnem stanovi, v domu z um, otroke. Na voljo ni bilo nobenih ukrepov, ki bi se jih lahko uh, predstavniki te deklice poslužili, ampak zdaj imamo možnost to ustvariti in tudi izvajati treba je zagotoviti, da ta, da ta mm, jamstva obstajajo in da je lahko tudi tisti, ki so v postopkih, uporabijo. Tu se strinjam s tem, kar je gospod Kirkov dejal glede pravic otrok. Hvala. Še vedno imamo nekaj časa za poročevalce. No, morda pa dajmo, damo besedo še komisiji. Želi komisija kaj povedati v zvezi s svežnjem? Izvolite. The commission would like uh, to thank the parliament. Komisija se zahvaljuje parlamentu in pa vsem poročevalcem za zelo kakovostno delo pri vseh treh dosjejih. Pri pravni pomoči želimo s parlamentom v prihodnje zelo tesno delati, sodelovati in izdelati tudi kar se da dobro besedilo, ki bo zagotovilo pravno pomoč in ki bo vsem tistim, ki so v postopkih na podlagi Evropskega narodnega prijetja bili pridržani. Tako da imajo na voljo tudi obrambo oziroma uh, ukrepe v okviru obrambe teh postopkih. Veseli nas, da je odbor Libe to vzel tako resno. Pribeležili smo si tudi željo poročevalca, da v direktivo umesti tudi nekaj postopkovnih jamstev še vedno menimo, da je bolj ustrezno, da se te stvari oblikuje v priporočilih in da z izmenjavo najboljših praks in pa ekspertiz dosežemo eh, zadan cilj. Komisija si želi pripraviti ustrezne in uravnotežene ukrepe na tem področju, še posebej v teh časih fiskalne konsolidacije. In zato smo se odločili, da pripravimo tako priporočila, kot tudi pravno zavezojoč dokument s tem združujemo dejstvo, da dostop do odvetnika ni samo neka iluzorna pravica in na drugi strani tudi um, ustrezne dolgotrajne posledice um, našega predloga. Glede predloga oziroma s procesnimi jamstvi za otroke, komisija opaža, da poročevalka um, podpira, načeloma podpira predlog komisije. Vsi se strinjamo, da otroci potrebujejo ustrezne eh, prilagojene pogoje, ker so bolj ranljivi. Poročevalka načeloma podpira procesna jamstva in predlaga, da se direktiva še dodatno pojasni, naprimer na področju dostopa do informacij, posamezne obravnave, zdravstvenih ukrepov in snemanja zaslišanj. Prosila je, da komisija pripravi dodatna pojasnila, kjer je to potrebno. Glede obveznega eh, dostopa do odvetnika za otroka, naj komisija pove, eh, dodatno pojasni, da je to ključen del predloga. Za otroka je to še posebej pomembno. Upoštevanje načela sorazmernosti bo pomenilo, da za nekatera manjša kazniva dejanja oziroma prekrške eh, pripravimo izjemo. Del besedila, ki govori o odgovornosti staršev, je treba še enkrat preučiti, kajti v nekaterih primerjih gre za uh, odstopanje, naprimer za dejstvo, da se starši ne odločijo za odvetnika v teh postopkih, ker na voljo morda nima dovolj finančnih sredstev ali pa ker se jim zdi to nepotrebno. glede časa eh, obravnav v teh postopkih se mi zdi, oziroma se nam zdi, da bi se morali posvetovati z tem vsemi državami članicami. Treba bi, določ, bi bilo določiti najmanjša, najmanjši skupni imenovalec glede postopkovnih jamstev v procesih zoper otroke. Glede zadnjega eh, dela svežnja pa bi si dobro dala kolegu. Ja, glede krepitva vidikov domnevne nedolžnosti bi še pokomentiral uh, celoten svežen. Zahvaljujem se poročevalki za njeno mnenje in zahvaljujem se tudi za pozitiven komentar z tem predlogom komisije. Tri pripombe imam, oziroma tri komentarje z tem uh, delovnim dokumentom. Besedilo pri uvodni izjavi 17 je bilo prevzeto iz sodne prakse sodišča za človekove pravice. Kakršno koli nasilje, fizično nasilje in mučenje je iz tega odstavka izključeno oziroma izuzeto. Zavedamo se, da e, obstaja posebna sodna praksa, ki se ukvarja s tem. Potem peti člen. Mislim, da peti člen dobro odraža tako pravice obto, obdolženih, kot tudi um, potrebe z, v okviru sojenja. To so um, domneve, ki morajo biti tudi povratno, oziroma eh, se jih lahko razveljavi. To je element, ki smo ga vnesli v ta člen in mislim, da je dobro odražen. Zapisali smo tudi, da preklic to vrstnih domnev še ne pomeni dokaz nasprotnega, ampak da gre za ukrep, ki ga tožilstvo lahko ima in tudi uporabi. Kar zadeva pa dopustnost dokazov, pa moram reči, da vzemamo na znanje pozitiven pristop parlamenta. Zbiranje dokazov v zvezi z mučenjem bo vedno nedopustno. Oziroma, zbiranje dokazov z mučenjem je nedopustno. V členih 6.4 in pa 7.4 smo zapisali, da treba upoštevati pravne tradicije in posebnosti sistemov v državah članicah. Vemo, da v nekaterih državah eh, poznano načelo presoje strani sodnika. In zato želimo tem državam članicam dopustiti manevrski prostor in jim omogočiti podpiranje oziroma podprte te direktive. Hvala za besedo. Tako zdaj pa še predstavnik grškega predsedstva, gospod Pasajas. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία θέλει να σας ευχαριστήσει. Για... Hvala. Predsedstvo se vam zahvaljuje za povabilo na ta sestanek. Zahvaljujemo se tudi komisiji za predloge direktiv in poročevalcem za vestno delo pri pripravi poročil na to temo. Delo v zvezi s procesnimi jamstvi za otroke je zelo pomemben dosje, zlasti zaradi občutljivosti eh, tega področja. Gre namreč za mladoletne osebe, za področje, ki zadeva pravice otrok. Delovna skupina sveta se je v zvezi s to temo že šestkrat sestala in še nekaj sestankov je predvidenih do konca našega predsedstva. Precej hitro in dinamično napredujemo pri obravnavi posameznih členov. 3. in 4. maja na sestanku ministrov za pravosodje in notranje zadeve bomo razpravljali o nekaterih eh, ključnih in kritičnih eh, členih in sicer členu v zvezi s področjem uporabe, členu v zvezi s dostopom do odvetnika in s členom v zvezi z eh, zaščito zasebnega življenja otrok. To so eh, bistveni členi tega predloga direktive in zato se bomo o tem pogovarjali z ministri na naslednjem srečanju. Nadaljujemo sicer s pogajanji in um, In uh, v zvezi s 15 členi smo že dosegli dogovor, sedem jih še ostaja. Pridobili smo tudi mnenje generalnega uh, oziroma pravne službe sveta. Kar pa zadeva besedilo o procesnih jamstvih za otroke, naj povem, da bomo upoštevali vse pripombe poročevalke. Zdaj pa drugi, druga dva predloga in sicer eh, pravna pomoč za osumljene ali obdolžene osebe ter krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti. Na, Eh, menimo, da dela na tem področju v okviru našega predsedstva ne bomo končali in da bomo to prepustili naslednjim predsedstvom. Tako, zdaj bi sicer morali glasovati, ampak um, besedo bi morali dati tudi poročevalcu in poročevalkama. Če pa ni kakšnih dodatnih komentarjev, pa predlagam, da gremo kar na glasovanje. Se strinjate dobro, te, potem pa glasujemo. Imate glasovalne kartice, sicer ne gre za kakšno zapleteno glasovanje, ampak vseeno gre za glasovanje. Gre za poročeval, oziroma dokument gospoda Pirkerja za okvirnim sporozumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Koreje na drugi strani. Gre za osnutek priporočila, končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. And now it's closed. Konec glasovanja. Enaintrideset za, štiri proti, nihče vzdržan. Čestitam gospodu Pirkerju za opravljeno delo in to je vse. To je to. Tako. Zdaj pa gremo naprej na točko 16 v zvezi s poročilom Komisije Evropskega parlamenta in svetu o novem okviru EU za krepitev vladavine prava. Med nami pozdravljamo gospod Lebaj iz Generalne direkcije za pravosodje. Je z nami? Super. Prosim za malo pozornosti. Toliko, da naredim uvod. V zvezi z vladavino prava v Evropski uniji smo že govorili, ampak v praksi smo videli, da se spoštovanje vladavine prava, pravne države ne manifestira eh, na dovolj jasen in na dovolj učinkovit način. In zato je Evropski parlament že večkrat pozval k pripravljanju ustanoviti mehanizma za spremljanje in pa za eh, nadzor nad izvajanjem teh načel. Kajti to so stvari, ki so zakoreninjene v eh, temeljih Evropske unije. Pozvali smo tudi k krepitvi nekaterih sistemskih elementov, in pa boju proti določenim grožnjam vladavini prava v Evropski uniji. Zato je z nami danes gospa Françoise Lebej. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste dejali, danes živimo v zelo težavnih časih. V časih, ko je treba zaščititi vladavino prava in zavedamo se tudi, da instrumenti, ki jih imamo na voljo, niso pravi za doseganje tega cilja. Gospod predsednik komisije Barozo je v svojem nagovoru ostali Evropske unije dejal, da treba razviti mehanizem, ki bo eh, uravnotežil uh, politične pritiske na eni strani in pa sedmi člen pogodbe delovanja Evropske unije na drugi. Tudi države članice so pozvale k pripravi tvorstnega mehanizma. Marca letos smo predstavili predlog v zvezi s tem. V času krize je marsikdo potrkal na vrata komisije in si želel ustrezne rešitve za nastalo težavo, za prepoznano težavo. Komisija je zato skušala razviti mehanizem, ki bi ga uporabili v situacijah, ko obstoječe rešitve zaradi kršitev niso zadostne, niso ustrezne. in zelo težko je včasih uporabljati sedmi člen, saj je prak za uporabo tega člena izjemno visok. Z novim okvirom se skušamo odzvati na sistemske grožnje. Treba je razumeti, da so te sistemske grožnje res nevarne v vladavini prava, tako v Evropski uniji, kot tudi v posameznih državah. Če se na sistemske grožnje ne odzovemo na ustrezen način z varovalkami, z mehanizmi, ki jih države članice sicer imajo, potem obstaja potreba potem, da na tem oziroma da na ustrezni ravni začne ukrepati Evropska unija. In v našem predlogu smo opisali, kaj in kdaj želimo ukrepati. krepitev vladavine prava v Evropski uniji bo zagotovila upoštevanje vseh vrednot, vseh vrednot Evropske unije, ki so navedene v drugem členu pogodbe. Demokracija ne more delovati, če se vladavina prava ne spoštuje, kajti temeljne pravice niso zaščitene, če vladavina prava ni eh, dejavna. In zato smo vladavino prava umestili v srčiko samega predloga. Cilj, ki ga želimo z mehanizmom doseči, je rešitev, ki jo bomo našli z državami članicami skozi dialog. Državam res želimo ponuditi roko in, in z njimi omogočiti dialog. Ko gre za sam mehanizem, v prvi fazi komisija analizira nastalo težavo. Razum, razumete verjetno, da so to stvari, ki niso vedno najbolj preproste. In zato mora komisija pri tem sodelovati z vsemi inštancami, ki so pristojne za to vrstne težave. Pri tem mora sodelovati z obstoječimi omrežji, z obstoječimi mrežami, z Beneško komisijo, z predsedniki vrhovnih sodišč v državah članicah in z vsemi, ki lahko pripomorejo k ustrezni in pošteni eh, presoji nastale težave. Drug element, ki je za nas prav tako ključen, je enakopravna obravnava držav članic. To želimo zagotoviti z uporabo ustreznih meril, s katerimi opredelimo sistemsko tveganje za vladavino prava v Evropski uniji. Tretji element pa temeli na ustreznih in hitrih odzivih na sistemske grožnje. In ob enem se želimo s tem tudi izogniti uporabi sedmega člena. Predlagali smo tri stopenski postopek, v katerem komisija najprej oceni situacijo, kot sem to že opisala sledi priporočilo komisije in pa še eh, zaključno delo po izdanem priporočilu. Če, to, če ti nadaljni ukrepe, torej follow-up, ni zadovoljiv, potem bo komisija še enkrat preučila možnost uporabe sedmega člena pogodbe. Parlament in pa svet bosta ažurno in pa zelo podrobno sproti obveščena o vseh eh, dogodkih v celotnem okviru. Tudi vsebina priporočila komisije bo objavljena in bo dostopna javnosti. To je zelo pomembno, kajti če govorimo o sistemskih težavah, sistemskih grožnjah, gre ponovadi za stvari, ki so zelo politične. Vloga parlamenta pri vsem tem pa bo zato izjemno pomembna. Zelo pomembno je vedeti, da obstoječ okvir temelji na pristojnostih komisije in da ne predideva nobene spremembe pogodb. Kot pa smo zapisali v našem sporočilu, komisija ne izključuje morebitne razprave o spremembah pogodb v tem kontekstu. Ampak, kot pravimo v francoščini, lahko to storimo traité conson, se pravi, lahko more biti, gre tu, pride tudi do spremembe pogodb. Kaj vse bi lahko sodilo pod grožnje, sistemske grožnje? No, sistem za klasifikacijo teh grožen razvijamo in zelo pomembno bo, da odziv na morebitno grožnjo prav tako pomeni krepitev vladavine prava v Evropski uniji. Ustrezna opredelitev grožnje, ustrezen dialog z zadevenimi državami in tudi priporočilo ter nadaljni ukrepi po priporočilu eh, bodo pomenili veliko lekcij za vse nas. Hvala. Gospa Gons, najlepša hvala. Zelo ocenimo, da ste pač eh, pripravili to sporočilo eh, parlament je prosil za to sporočilo v poročilih Tamaraš, eh, Mišel in tudi v svojem poročilu eh, sem prosila za to Mi se strinjamo o temeljih načelih, da potrebujemo pravično oceno, da je treba začeti proces z dialogom. Mislim, da se glede tega strinjamo. Pomembno je tudi naslednje. Prvič komisija govori o sistemskih kršitvah in grožnjah eh, in ne zgolj o podrobnostih. To je neka nova kakovost in tudi posegi, ki so potrebni, so drugačni. Kar pa še manjka, je naslednje. Po eni strani smo mi že prosili za nek stalni monitoring, stalno spremljanje in ocenjevanje parlament je bil zelo jasen in je rekel, da potrebujemo neke osnovne podatke, preden govorimo o sistemskih kršitvah. Mi poznamo pravzaprav situacijo in mislim, da je treba tudi vključiti eh, agencije za človekove pravice pri teh ocenah. Niso potrebne nove raziskave saj imamo na voljo celo vrsto podatkov, ki so jih zbrale različne mednarodne organizacije. IFRA, na primer, samo bi eh, eh, zbirala eh, te podatke, ki so na voljo, potem bi te podatke agregirali in podobno. In mislim, da bi to bilo mogoče in ne bi bilo treba spreminjati mandata Uh, in uh, tudi Demos uh, think, uh, think Tank iz Londona je poskušal primerjati vladavino pravo in demokracijo v državah članicah Evropske unije. E, vedeli so, da so tudi pričakovanja različna. E, Eh, na primer že med državami članicami, da ne govorimo o Belorusiji in drugih državah. Eh, torej, treba bi bilo vse to še enkrat narediti na podlagi pogodbe, najnovejše pogodbe, za to, da vidimo, ali so potrebni posegi in ti posegi bi v tem primeri bili uravnovešeni in pravični. Torej, to manjka. Kar še manjka je neka projekcija, se pravi, kakšne spremembe podatkov bi potrebovali. Govorili ste o pragu, ki je zelo visok in enako visok za začetek procesa, kot tudi za eh, primere, kjer imamo jasne argumente za to, da do, prihaja do sistemskih kršitev. Torej, treba je nadaljevati in tudi eh, napovedati ustrezno spremembe. Torej, prosim, da poveste, kakšni so vaši načrti za prihodnost glede teh dveh vprašanj, se pravi tr- stalni monitoring in spremljanje in ocenjevanje in potem pa eh, ali želi komisija pravzaprav tudi delati na potrebnih spremembah v prihodnje. Hvala lepa. Eh, eh, želijo tudi drugi poslanci morda besedo? Gospod Bronx, še kdo? Gospod Bronx, prosim, beseda je vaša. Eh, vladavina prava, eh, to pomeni, da ljudi kaznujemo samo za kršitve in eh, za vse veljajo isti zakoni. To je pravično, vendar obstajajo luknje. Eh, tudi eh, zakone lahko formuliramo tako, da bodo pač eh, samo politični nasprotniki se ujeli v pasti tega zakona. Naprimer, nimamo ustrezne zakonodaje glede prepovedovanja spodbujanja političnega sovraštva. Morda zaradi tega, da ne bi pač preganjali napačnih ljudi. Torej, politične stranke v Grčiji Eh, so imele veliko razpravo o tem, kolikor vem. Določene osebe so bile prijete zaradi oblikovanja kriminalne organizacije eh, in sicer po eh, uboju levičarskega aktivista, pa poznaje teh priprtih oseb niso obtožili, niso vložili obtožnice. Eh, potem v Nemčiji eh, so naprimer imeli tudi primer eh, sovražnega govora in potem so pa poznaje ugotovili, da pravzaprav teh sovražnih govorov niso mogli uporabiti za prepoved neke politične stranke, zaradi tega, ker so pač govorniki bili agenti. Uh, Eh, in eh, zaradi tega je situacija pač eh, problematična. Potem govorili ste tudi o pragovih za ustanovitev političnih strank. Na ta način pravzaprav lahko spodbujamo določene stranke in preprečimo druge stranke. In vse to je še v skladu s vladavino prava. Prosim, da spoštujete tudi čas, zaradi tega, ker bomo imeli še uh, Eh, sestanek za zaprtimi vrati brez javnosti in koordinatorje, prosim. Eh, samo kratko vprašanje. Morda je gospa Baj to že omenila, vendar nekoliko sem zamudila. Opravičujem se. Zakaj je komisija čakala do konca mandata, da pripravi ta predlog? Med mandatom pa je bilo toliko razprav o tem, kako uveljavljati eh, temeljne pravice in vladavino prava. Imeli smo toliko konkretnih vprašanj. Zakaj je komisija toliko čakala? Po eni strani sem vesela, da imamo ta predlog, po drugi strani imam občutek, da eh, ima komisija na voljo mnoge instrumente za uveljavljanje eh, temeljnih pravic. Torej vem, da vi govorite samo v imenu svoje institucije, zato Eh, ne napadam vas, vendar komisija je bila zelo eh, previdna, eh, ko je šlo za uveljavljanje določenih pravic. Pravice, govora, ženska, LGBT in podobno. Vse te pravice so kršili, pa komisija ni posegla. Torej, imamo določene instrumente, ki jih komisija ni uporabila in zakaj je komisija čakala toliko časa s tem predlogom? Gospa Lebajl. Najprej vprašanje gospe Gond. Zakaj ne organiziramo stalnega spremljanja, monitoringa? Torej, razmislili o tem, predlagali smo oziroma tega nismo predlagali zaradi dveh razlogov. Prvič, veliko je monitoringa. Svet Evrope, Beneška komisija opravljajo monitoring, eh, potem pa tudi eh, eh, um, preglednica za pravosodje, scoreboard. Eh, se pravi, imamo celo vrsto načinov pregledovanja, kako deluje pravosodje v državah članicah. In drugi razlog, je, da se soočamo s premeri, kjer smo se morali odzivati na akcije, eh, ki niso bile načrtovane. Tu je šlo za nove zadeve. In mi moramo pač vedno ocenjevati te posebne situacije. In v svojem sporočilu Eh, pravimo tudi, da se bomo opirali na izkušnje eh, iz preteklosti. Eh, uporabili bomo pač mreže, Beneško komisijo in podobno. Torej, mi predlagamo celo paleto, cel snop možnosti, kjer se lahko opiramo na izkušnje vseh teh organizacij. In če se pač predlaga stalni monitoring, stalno spremljanje, eh, potem bi prišlo pravzaprav do podvajanja dela. Mi bi delali to, kar počnejo drugi. V takih situacijah, ko pa prihaja do resnih kršitev vladavine eh, prava, moramo analizirati situacijo, kot se kaže v danem trenutku, v trenutku kršitve. Kakšne spremembe pogodbe bodo potrebne? Mi nismo tega predlagali, Eh, kar tako mi vemo, kako veliko časa potrebujemo za spreminjanje pogodbe. Mi pa želimo nek preprost mehanizem, eh, ki bi ga lahko uporabili v taki situaciji. Kar pa zadeva spremembe pogodbe, prav gotovo obstajajo številni načini za to, da jih izvedemo. Radikalna opcija bi bila, da odpravimo razlikovanje med implementacijo evropske zakonodaje in preostankom. To bi bilo eh, morda preprost pristop, vendar ta pristop še ni zrel v tem trenutku. In še, da odgovorim eh, gospe Intvelte, zakaj čakati do konca mandata. Eh, gospa Intvelt, kljub eh, temu, kar vi pravite, smo bili zelo delovni in veliko smo predlagali v tem mandatu. In ko se soočamo s temi težavnimi situacijami, poskušamo najprej te situacije obvladati in eh, želimo, da pač eh, države članice spremenijo svojo ustavo, zakone, ki predstavljajo neko kršitev. Za nas je bilo pomembno, da eh, pridemo do nekih zaključkov na podlagi teh izkušenj. Te situacije niso preproste in potrebovali smo tudi nekaj časa za razmislek. hoteli smo zagotoviti, da bi naši predlogi imeli dondano vrednost, da bi pojasnili stvari in nismo se hoteli soočiti z velikim nasprotovanjem eh, evropskih sodišč in, tko, in podobno. E, torej, mi nismo bili e, plašni, nismo se izogibali. Ne, marsikaj pač seveda vključuje tudi zasebnost podatkov, vendar to je razprava, ki jo vodimo redno. Hvala lepa za sodelovanje. Sedaj pa brez eh, navzočnosti javnosti eh, bomo govorili o krovnem sporazumu med EU in ZDA.